Hvala lepa, komisarka Georgijeva. S tem smo zaključili razpravo o tej točki. Glasovali bomo danes ob 12. uri. Naslednje na vrsti poročilo Regner, gre za čezmejne prenose sedežev družb. Poročevalki dajem besedo za 4 minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Najprej se zahvaljujem poročevalcem v Senci za konstruktivno sodelovanje, zlasti kolegu Lenu in pa kolegici Tajn, pa tudi kolegu Bolonu, ki je pripravil mnenje za odbor za zaposlovanje. In uh, tudi on je predstavil kar nekaj koristnih eh, predlogov glede prenosa družb in pa tudi upoštevanja zaposlenih pri tem. Eh, poročilo je bilo sprejeto za veliko večino in to pomeni poziv komisiji, da naj tukaj pripravi ustrezen zakonodajo. Gre za zelo občutljive teme, eh, tako za prenos sedežev, kakor tudi za vprašanje delojemalcev. Če želi neka družba predstaviti svoj sedež iz ene države v drugo, potem je pred velikimi pravnimi izzivi. Popolnoma mora razgraditi svojo pravno strukturo v eni državi, zato lahko ponovno zgradi v naslednji. Um, državi, popolnoma se mora odpovedati svoji pravni osebnosti in to stane tako čas, kakor tudi denar, to stane tudi veliko živcev in uh, pravzaprav gre za nekakšno pravno vrzel. Evropski parlament se tega zaveda. In uh, je tudi komisijo večkrat pozval, da naj tukaj pripravi ustrezno zakonodajo. Kakšna je posledica za podjetja? Podjetja preprosto pobegnejo zgodi se neka konkurenca nacionalnih pravnih sistemov. Veliko podjetij nekako preprosto pobegne. Ne smemo dovoljevati razno raznih učinkov Delaware. To pomeni, da potrebujemo direktivo o prenosu sedežev čezmejni selitvi družb. Eh, ta ne sme potekati mm, na kavbojski način. Ne smemo izpuščati določenih eh, podjetij, ne smemo dovoljevati, da podjetja preprosto zabrišajo svoje sledi, če želijo presnesti svoj sedež. Kaj so glavni problemi tukaj? Najprej vprašanje udeležitve delojemalcev. Um, upoštevanje delodajalcev v tem pogledu lahko prispeva k uspešnosti družbe. To, je, eh, to zahtevo sem zapisala tudi svojem poročilu. To pomeni, da je potrebno spoštovati informiranje, soudeleženost in pa soodločanje delojemalcev. Dejansko to pomeni, da bi morali dovoljevati tudi pogajanja uh, ki bi omogočila zaščito dela, delavcev v primeru prenosa sedežev um, družb. Sedaj pa vprašanje sedeža, to je drugi problem. V Evropski uniji obstajajo države članice, ki omogočajo upravni in pa statuarni sedež in uh, zato so države članice pristo, uh, prisiljena v to, da ureja svoje pravne zadeve tam, kjer, kjer imajo uh, statuarni sedež. Mi ne želimo, da bi države članice iskale najbolj uh, ugodne pravne socialne in socialne rešitve. Gospa komisarka, prosim, pozovite komisarja Barnija, naj tu postane dejaven in da naj uh, Eh, uredi takšne pravne pogoje, ki jih bodo lahko sprejele vse države članice. Enotni trg lahko prispeva k gospodarski rasti, to danes potrebujemo bolj kot kadarkoli prej, zato prosim, da ne odlagate več to vrstnih predlogov in da ne um, ponovite tistih napak, ki so bile storjene pri evropskih zasebnih družbah. Hvala lepa, gospa Regne, sedaj pa. Postopek HDI besedo dobi kolegica Tikao. Transfrontalier al compagnilor reprezintă unul dintre... Čezmejni prenos sedežev družb je eden bistvenih elementov za vzpostavitev in delovanje notranjega trga. In 54. člen Lizbonske pogodbe zagotavlja svobodo ustanavljanja družb kjerkoli na evropskem ozemlju. Vendar pa vseeno... Eh, neenakost zakonodaje v državah članicah glede prenosa sedežev družb ter tveganja povezana z izgubo delovnih mest, administrativne težave, stroški socialne narave ter pomankanje pravne varnosti so elementi, zaradi katerih je prenos sedeža težak postopek. Zahtevali smo uh, spremembo direktive o prenosu sedežev družb tako, da bi bil prenos možen samo potem, ko bi uprava določene družbe pripravila načrt za prenos, znotraj katerega bi se posvetovali tudi za zaposlenimi v tej družbi. Mislim, da bi službe upravljanja lahko poenostavile upravno breme v primeru čezmejnega prenosa sedežev družb. Hvala. Vielen Dank, Frau Kollegin Zieg. Hvala lepa, kolegica Tikal. In kot druga bo govorila gospa Flašikova Benova kot zadnja v postopku Catch the Eye. Uh, ďakujem veľmi pekne, ja veľmi oceňujem. Uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Cenim delo gospe Regner. prenos eh, sedežev družb eh, mora biti zakonsko urejen. Seveda potrebujemo eh, svobodo podjetništva, ampak če pride do prenosa sedežev družb, ki so zgolj delni, potem je to lahko tudi način izogibanja davčnemu ali pravu dela te družbe poštnih nabiralnikov so nekaj, kar obstaja tudi v Evropske unije in tega resnično ne potrebujemo. Zakonodaja bi morala zaščititi eh, tista podjetja, ki poslujejo pravično, morda imajo legitimne razloge za to, da želijo predstaviti svoj sedež. Dobro bi bilo, če bi imeli nadzorni mehanizem, eh, lahko bi zagotovili udeleženost eh, delojemalcev, ti bi, tudi, eh, ti bi lahko imeli tudi predstavnike v upravnih odborih družb. Hvala lepa, gospod Fražikova Benova. Um, sedaj pa še v imenu komisije, komisarka Georgijeva. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci naj čestitam eh, gospe Regner in pa odboru za pravne zadeve za poročilo o čezmejnih prenosih sedežev družb. Komisija bo februarja začela z javnim posvetovanjem o pravu podjetij. Organizirali smo že konference na to temo leta 2011. Tukaj smo združili strokovnjake različnih področji, tudi iz parlamenta, zato da bi razpravljali o teh vprašanjih. Skupina strokovnjakov, ki jo je spostavila komisija, je pripravila poročilo za to konferenco. Od takrat je komisija še naprej nadaljevala za svojimi posvetovanji o tej temi. Skušali smo vključiti kar najširši krok eh, ruskih državljanov, začeli smo javnimi posvetovanji. Uh, vprašanje razmislili smo tudi o vprašanju čezmejnega prenosa sedežev uh, družb. Javna posvetovanja bodo vsebovala podrobna vprašanja o pogojih in pa potrebi po potencialni direktivi, kakšen bi bil učinek te direktive in stališče današnjega poročila uh, bo dragoceno prispevalo k našim posvetovanjem. Zato še enkrat hvala poročevalki. Ni prvič, da je Evropski parlament pozval komisijo, da naj poda predlog o direktivi o čezmejnih prenosih sedežev družb. Komisija je že začela z dialogom o potrebi po takšni direktivi. To bi moralo prinesti resnično dodano vredno za družbe in pa za notranji trg. In prav gotovo to ni eh, izginilo iz dnevnih redov komisije. Um, o dveh stvarih je tukaj potrebno podrobno razmisliti in sicer govorim o uh, eh, ločevanjem med registriranim uradom in pa o vprašanju sodelovanja delojemalcev. Uh, ko smo se pogajali v statutu za privatne družbe, se je pokazalo, kako težko je najti kompromise o teh zadevah uh, med državami članicami. Uh, komisiji se zdi to poročilo zelo uravnoteženo in zato smo poročevalki hvaležni. Komisija se veseli nadaljevanja konstruktivnega dialoga s parlamentom o vprašanju mobilnosti družb eh, in pa o možnosti direktive o čezmejnih prenosih sedežev družb. Lahko vam zagotovim, da eh, bo tudi gotovo se gospod Barnier odzval na današnjo razpravo. Komisija bo še tekom leta 2012 eh, pripravila svoje stališče v tej zadevi. Hvala lepa, kolegica Georgijeva. S tem smo zaključili razpravo. Glasovali bomo danes ob 12. uri. Sedaj pa je na vrsti poročilo Neuser. Gre za.